So, dear colleagues, good afternoon. Kolegice in kolegi, lep pozdrav. Sprva naj sprejmemo dnevni red. Mislim, da smo ga sprejeli. Imam nekaj kratkih sporočil za vas. Prvo ste bili že informirani, da po tem uh, sestanku imamo še skupni, odbor, uh, skupni sestanek z odborom uh, Libe. Eh, naj vam eh, samo povem, da smo tudi že eh, razporedili imena v dvorani temu primerno. Pri poročila sestanka koordinatorjev z 22. novembra. Kot prvo posvetovanje ECB-jev z OMPL-jev, povzetek nedavnih dogovorov oziroma razpravo smo povezali z obveznostmi eh, glede eh, sprememb eh, v skladu z javno predstavitvijo 9. novembra, to ste dobili. In Ekon pravi, da si Eh, želi eh, resne izpeljave, izvedbe teh eh, obveznosti brez avtomatičnosti, nobenih splošnih obvezujočih pravil in nobenih zalog oziroma kopičenja in da bo še naprej sodeloval na tem področju. Koordinatorji Brexita so se dogovarjali o delovnih eh, metodah. 6. aprila 2016 obisk v Bazel, 12. februarja 2018 obisk v Franciji. V Evropskem parlamentu bomo imeli dve. Um, razpravi z visokimi predstavniki eh, evropskih parlamentov, predlagajte eh, imena nacionalnih eh, parlamentarcev do 29. novembra in gre seveda za izzive na področju obdavčitve. O tem je govorila tudi obdavčitveni sistem. Evropska unija delovna, eh, eh, bančna unija delovna eh, skupina je sprejela svoj načrt dela za leto 2018, potem pa tukaj pozor, od staj naprej bomo te dokumente dajali le tistim, ki želijo še naprej jih sprejemati. Torej imate možnost opt-ina. Če se eh, prijavi, ne prijavite, ne boste dosi, dobivali eh, tiskane dokumente. Za vsak primer pa bodo te dokumenti na eh, voljo. Potem je še pregled delegiranega akta v skladu z PSDTV. Dobili smo ta delegiran akt, osebno ga pozdravljam, je boljši, kar pa zdaj zahteva eh, delegiran akt komisije 27. oktobra proti pranju denarja. Nadzor oziroma pregled se bo podaljšal za en mesec, tako da se lahko potem o tem še razpravlja na odprtem eh, sestanku koordinatorjev glede MIFIA. Eh, se je določilo, da je tri mesečni nadzorni oziroma pregledni obdobje velja. Sklenili smo uh, tudi um, imeti sestanek poročevalcev v sestih. Potem imamo še peticijo o Evropski monetarni uniji. Odločili smo se, da bomo besedilo poslali petju. Potem so še uh, predlogi uh, eh, rezoluciji, uh, kjer ne bomo uh, sledili uh, predlogu rezolucije. Večina koordinatorjev je rekla, da ne nasprotuje, da se umakne um, zakonodajni predlog komisije o strukturirani reformi bank. 12. Eh, bančni nadzor in uh, um, strokovnjaki. Tukaj uh, se bodo še naprej uporabljali uh, okvirni po pogodbe oziroma eh, pravila iz leta 2018. Kot veste, Evropska komisija je predlagala, da se eh, ponovno imenuje gospo Elke König kot eh, predsedujočo oziroma predsednico enotnega odbora za reševanje Eh, tako imenovanega EMR. Eh, še enkrat jo torej pozdravljam med nami. Ona je bila na mestu predsednice od imenovanja leta 2014. V kratkem ji poteče mandat in eh, komisija je predlagala, da v skladu z 56. členem se njen mandat podaže za nadaljnih pet let. V tem kontekstu bomo sedaj prisluhnili gospe Elke König in prepričan sem, da bo predstavila svoje načrte za naslednji obdobje dela v IMR-ju in kaj je seveda dosegla na začetku delovanja tega enotnega odbora za reševanje. Torej, imate na voljo deset minut, izvolite. Najlepša hvala. Uh, Hvala za besedo. Res mi je v veselje, da lahko uh, govorim o tem, kaj je doseglo MR pod mojim predsedovanjem in kaj se je meni zdi pomembno za prihodnost. Transparentnost in javna odgovornost ter. Um, Drugi vidiki so ključni za delovanje MR. 12 eh, plus v Evropskem parlamentu Eh, in seveda tudi eh, uvodne izjave v eh, državah članicah ter obiskala sem tudi nekatere nacionalne parlamente. Zelo pomembno je, da zakonodajalci po celi Evropske unije in ne le tukaj v Bruslju razumejo, kako deluje enotni odbor za reševanje in kako pomaga bankam kako je izvaja svojo misijo in kako to lahko vpliva na evropske državljane. Ravno kar smo objavili svoje prvoletno poročilo oziroma triletno poročilo, ki vključuje tudi delovni načrt za leto 2018 in že sedaj lahko odkrito povemo, da v, eh, je druga faza bančne unije na trdnih nogah. Moramo pa seveda nadaljevati delovati z enako dinamiko in izvesti obveznosti, eh, ki jih je, eh, smo jih se določili kot eh, so zakonodajalci. E, zelo pomembno je reševati banke e, v težavah z minimalnim vplivom na gospodarstvo in finančni sistem ter javne finance. To je naša misija in to je v vsakem smislu multi, večletni projekt, ki ima več vidikov in je zelo kompleksen. V konkretnih e, konkretnem smislu to pomeni do leta 2020, za nekatere velike banke pa še prej, bomo imeli eh, posebne eh, načrte za reševanje, za, eh, ki bodo izredno sofisticirani in vseobsegajoče. Imamo umestne faze reševalnih planov, ki se bodo postapoma spremenjali. Naj bom tukaj jasna. Že imamo načrte za veliko večino večino naših bank, sedaj gre za to, da jih izboljšamo in obogatimo. In naj še rečem, tako kot eh, druge, v življenju je načrt eh, samo tako uspešen, kolikor se lahko prilagodi nepričakovanim realnosti, ki nam ni znana in vsakič je treba se prilagajati konkretni situaciji eh, ter eh, spremeniti eh, po potrebi te načrte v scheme za reševanje. Stalo je vse to treba prilagajati glede na spremembe v bančnem sektorju. Naš vaša uh, eh, načrti, pa uh, seveda uh, postavljajo osnovne uh, minimalne zneske uh, skupnih sredstev in vključujejo um, različne ugotovitve glede uh, odpravljanja ovir za reševanje. Načrti za leto 2017 eh, vključujejo eh, posebne konsolidirane cilje eh, na ravni in tudi na ravni posameznih bank. Torej, manj kompleksni cilji se vključujejo na konsolidirani in posamični ravni. Imam um, projektivno smo uh, razložili naš splošnih pristop samemu trgu in v dialogih v letu 2017. Za leto 2018, za tiste, katere obvezojoče um, zaveze na, oziroma cilji na konsolidirani uh, ravni že obstajajo, uh, se bodo sedaj definirali na posamični ravni in za druge banke bomo to naredili tudi pozneje. Bistvo je, da dr, eh, banke um, uspejo doseči zahteve EMR brez eh, velikega vpliva na finančno stabilnost, na gospodarstvo ali pa njihovo sposobnost eh, kreditiranja gospodarstva. Um, Ko je bila postavljena ta uh, osnovna regulativa, uh, je smo uh, upoštevali, kako so se uh, uporabljala uh, sredstva davkoplačevalcev, ker drugih sredstev ni bilo. In zato se je MR bil financiran na ta način, da se zmanjšajo tveganja za davkoplačevalce in lastnike. In važno je, da je da razumemo, da je naša kredibilnost srčeka vsega. Zelo težko je bilo to doseči po uh, finančni krizi iz leta 2017 uh, eh, ali 2015. Ne glede na uh, dosedanje odločitve, Evrop, uh, bančna unija uh, seveda postavlja. Uh, nove pravila in nove zahteve za um, osnovni kapital. E, podobno kot leta 2017 in eh, v drugi polovici 2016. In to velja tudi za banke, ki še nimajo obvezujočih ciljev določenih ta hip. Gre za ključna obdobja do leta 2000, eh, v letu 2018. Razvili bomo politike. Uh, internih eh, MR kalibracij eh, za strategije in eh, osredotočili se bomo na reševanje nelikvidnosti. Seveda odpravljanje ovir je še ena ključna točka in ukvarjali se bomo tudi s tem, da Eh, bankam olajšamo delo za odpravo teh ovir. Eh, potem imamo tudi različne eh, orodja za reševanje ter dostop javnosti. To je kar vroč krmpir. Imamo programski dokument, kjer smo to natančneje opredelili. Izvajanje teh rezoluciji pomeni, da moramo imeti nek eh, osnovni načrt. Eh, Banko Popular eh, je bil na tem, da bi propadal. ECB skupaj z nacionalnimi španskimi organi so se skupaj odločili za reševanje te banke Banko Popular. To je potem podprla Evropska komisija in skupaj so z Evropsko komisijo eh, preučili eh, to, ta primer, ki se mi zdi kar lep zgled za v učbenik. Eh, strokovnjaki bodo to seveda še natančneje preučili, ampak realnost je lahko v vsakem primeru drugačna in takrat moramo se uh, ustrezno, strokovno in fleksibilno odzvati. Ko gre za reševanje banke v težavah, nimamo drugega, druge možnosti. Uh, primer Banko Popular je dober. Uh, v našem načrtu reševanja smo uh, predvideli bail-in kot strategijo, ampak naj rečem, da sedaj uh, upoštevaje, da imamo uh, možnost nakupa celotne banke, torej vse funkcije so se lahko nadaljevale. Uh, In če gre za uh, najbolj učinkovito strategijo reševanja, kot je bilo v tem primeru, potem je to prava pot. Ne glede na to, kaj piše v vaših načrtih. Načrte je treba pa vedno upoštevati, če. Uh, prinašajo boljše izzive. Kot vemo, reševanje uh, pomeni uh, bistvene izgube za uh, lastnike uh, oziroma um, lastnike delnic in uh, obveznic, istočasno pa tudi ogromne zaslišnje, zaslužke za pravnike oziroma uh, odvetnike. Um, trenutno uh, imamo um, velike pre, spremembe v enotnem odboru za reševanje in enotnem odboru za mehanizem. Uh, Eh, reševanje bank je nov koncept, lahko je učinkovit za spremembo obstoječih pravil, upoštevaje seveda vse izkušnje, ki so se nabrale do sedaj, pri tem pa ne smemo pozabiti na pravila. Eh, v tem duhu si eh, želimo delovati tudi na drugem delu svežnja za zmanjševanje tveganj. E, to pomeni, da bomo e, še enkrat e, bolj jasno začeli izvajati okvir reševanja. Naj vam na kratko se le ozrem na obstoječi zavoro za enotni sklad za reševanje in uh, države članice morajo postaviti tako uh, zavoro. Ne na zadnje, um, eh, EDIS, to je uh, tretji steber bančne unije, to je razširjeni decentralizirani sistem izvajanja, ki ga pa še nimamo. Države članice eh, naj ne pozabijo tudi na lastne eh, finančne eh, zakone zlasti na področju insolventnosti. Kot eh, predsednica MR-ja naj izpostavim, da smo dobro upravili dosedanje delo, da bomo poglobili predvsem delo na načrtovanju reševanja in nadaljnem razvoju zadev. Veliko je bilo torej že narejenega, ampak kot smo že rekli, ne moremo še jasno sporočiti, da smo misijo izpolnili. Upam pa, da bomo vendarle prišli do tega. Najlepše hvala eh, za vašo pozornost. Rada bi eh, seveda eh, nadaljevala eh, s tem delom in upala sem, da se bom udržala teh deset minut. Kolegice in kolegi, ima kdo še kakšno vprašanje? Eh, Brian Hayes iz eh, Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, gospa eh, Kenik, hvala, da ste spet tukaj na našem odboru, hvala za uvodne izjave. Na koncu ste rekli, kaj je treba še narediti. To je še vedno delo nekako v izgradnje, če lahko temu tako rečem. O, pom, spomnili se me, da eh, tretjega stebra v bistvu še nismo postavili bančne unije. Obstaja potreba, da bi se izboljšala zakonodaja o insolventnosti v državah članicah. Ogromno je torej treba še postoriti v vsem okolju. Je pa eh, seveda delo enotnega odbora za reševanje ključno in seveda potrebujemo tudi pravo mešanico politik. Eh, ne delam si utvar, da izid eh, te arhitekture, ki smo jo postavili v Evropski uniji po. Um, finančni krizi, eh, ki temelji predvsem bolj na bail-inih kot pa na bail-outih. Eh, s tem se strinjam, ampak eh, st mislim, da ste naredili ogromno in da eh, ste pridobili javno zaupanje v vso zakonodajo, ki eh, se sprejema in tudi implementacijo. Pr tri vprašanja. Ali mislite, da se lahko izboljša vaš odnos z parlamentom in če kako? K nam sicer redno prihajate, imamo eh, razprave, postavljamo vam vprašanja, ampak eh, glede na transparentnosti dela eh, enotnega zbora za reševanje vas sprašujem, kako se to nasplošno lahko izboljša. In drugič, kakšno delo uh, eh, MR opravlja. Uh, namreč, eh, kako se naše rezolucije in prakse uporabljajo glede na druge dele sveta, kako se tukaj uh, obnesemo, ko gre za naprimer likvidnost, za uh, zahteve za reševanje, kako pravzaprav. Uh, smo, koliko smo uspešni, ali je naš eh, svežen, zakonodajni svežen dovoljšen v primerjavi z drugimi. Eh, omenili ste eh, nacionalne parlamente ali nameravate v naslednjem mandatu obiskati vse parlamente držav članic. To je pomembno namreč, pomembno sporočilo, ki jo lahko pošljete državam Eh, tako velikim in majhnim. In še naprej, naprej se vam zahvaljujem za uh, dialog. Najlepše hvala za vaše vprašanja. Poskušala bom odgovoriti in začela bom za zadnjim. Za veseljem uh, bom. Uh, uh, izmenjala mnenje z vsemi nacionalnimi parlamenti, ampak tja odidem le, če me povabijo. Torej, odprti smo za vprašanje. Naj rečem, da smo v MR-ju nekaj upeljali, kar se ni obneslo v prvih treh letih in sicer, da bi res eh, prišli v vsako državo članico, da se pogovorimo z centralnimi bankami, z uh, zakladništvom in tako dalje. Ampak vedno. Um, uh, Včasih so bile datumi postavljeni, pa do obiska ni prišlo. Tudi nacionalne parlamente je v to treba vključiti. In to nas eh, pripelje do razlike med nami in drugim. Imamo zelo dobro sodelovanje z kolegi iz ZDA, z um, Angliško centralno banko, ki je član Evropske unije, ne pa um, Evropske monetarne unije. Uh, Eh, raz, razprave so potekale, kaj če ena od eh, glavnih bank eh, propade, imajo pa uh, tam v, Evrop, v teh državah. Uh, eno državo, s katerim se ukvarjajo. Mi pa imamo 19 različnih zakonov o nesolventnosti, 19 eh, različnih zakonov o gospodarskih družbah. Torej, naša situacija je veliko bolj kompleksna. Pa ukvarjamo se vsi z isto uh, problematiko, uh, ne glede na to, uh, kako jo imenujemo. Imamo težave pri. Uh, reševanju na osnovi eh, nelikvidnosti. Naprimer, v Združenem kraljestvu je lažje, ker eh, mi se pogovarjamo z številnimi evropskimi centralnimi bankami in ECB. Eh, sodelovanje z Evropskim parlamentom se mi zdi dobro, poskušamo biti čim bolj transparentni. Imate dostop do naših zapisnikov. Eh, in vedno sem pripravljena osebno se srečati eh, z eh, parlamentarci, pa naj bo to in kamera na odboru Ekon ali kjerkoli druge. Naj samo lahko vam še zagotovim, da enotni odbor za reševanje in tudi jaz osebno to jemljemo kot nekaj zelo resnega. Merci, euh, Hvala, gospa Krenk. Obnovitev vašega mandata kot predsednice odbora, notnega odbora za šovanje, uh, eh, se dogaja sedaj v času, ko zelo pozorno spremljamo te dogodke. No, prvič ste uporabili orodja iz tega odbora za reševanje, pa mehanizma za reševanje. Seveda je prav, da zastavi vprašanja v različne smeri. No, mi kot poslanci imamo tudi legitimna vprašanja, seveda. Lahko ocenjujemo to, kar se dogaja, kar se je zgodilo pri uh, razreševanju banke Popular, torej španske banke ali pa pri italijanskih bankah. In torej ste predsednica SRB-ja in imam nekaj splošnih vprašanj. Uh, Torej, eno je um, likvidnost, potem pa še nekaj zanima. Česa ste se naučili, česa ne smemo še enkrat ponoviti, kakšne so lekcije iz tega reševanja? Naj tukaj predvsem mislim na to, da preden se je odbor sploh začne ukvarjati z reševanjem, so bile že nekatere informacije predstavljene uh, trgu. Tukaj govorim o primeru banke Popular. Potem naprej tukaj je potem pomembno praktično vprašanje. In sicer, kako poskrbeti za to, da bo MRL deloval, tako da bodo banke šle na trg in pridobile nova sredstva, ne da bi pri tem sporočile prociklično gibanje, kajti potem bi imeli dražji kapital in v bistvu bi potem um, napravili sistem bolj renljiv, ne pa manj pravite, imate štiriletno strategijo z umestnim pregledom, ampak kako bi razrešili to omenjeno protislove? Na eni strani treba upoštevati specifično situacijo vsake banke, po drugi strani pa ne smemo pasti v neke um, negotovosti. Potem pa še Edis, prej ste tu že omenili, proti koncu. Mi vsi smo izkusili kaj se je zgodilo po tem, kar se je zgodilo za Banko Popular. Na srečo smo imeli tržnega akterja, ki je kupil Banko Popular. Če tega ne bi bilo, potem bi bila to res katastrofa. Torej, vidimo, kaj se je zgodilo. Komisija je predstavila sporočilo s tem v zvezi, da bi tukaj nekaj naredili. In bi rekli, gledajte, moramo stvari pospešiti. To je ena možnost, druga pa, da se nič ne stori. Glede, mi mislimo, da bi bilo jasno, da je zmanjševanje tveganja že zelo vidno. Torej, do katere mere lahko še zmanjšujemo tveganja, da bi obenem še vedno v bistvu imeli to pot eh, delitve tveganja. Torej, ne moramo kar v nedogled zmanjševati tveganja. Nekdo mora tudi prevzeti ta tveganja. Hvala. Ja, bom poskušala odgovoriti na ta vprašanja po vrsti, kot ste mi jih zastavili. Kar se tiče eh, Banko Popular, in eh, tega dotičnega primera. Mislim, da smo na koncu povedali, da gre tukaj za primer, kjer smo upoštevali pravila iz notnega pravilnika. Istočasno pa smo imeli srečo, da se je pojavil kupec. Šla bi celo korak naprej. Imeli smo srečo, da se je banka ponudila, eh, da želi stopiti na trg, da želi prodajo in ta postopek je bil potem temelj našega nadaljnega dela. Prav zato smo takoj potem dejali, da to ni bila napaka, ampak smo povedali, da je ta primer pokazal na vprašanje likvidnosti. Problem pa so bili tudi, oziroma so ponavadi tudi podatki, tokrat eh, ni bil problem to, da bi bili podatki objavljeni ali kaj takšnega, namreč eh, postopek je bil spostavljen in banka je brez težav ponudila vse informacije, ki so bile na voljo. Ampak tudi ta banka bi imela veliko težav, če bi od njih zahtevali več transparentnosti eh, glede naprimer nadrejenih dolgov in eh, podobnih vprašanj. Pomankanje podatkov je torej velik problem, namreč eh, če banka nima prodajnega postopka, ki bi bil dobro organiziran, kjer bi imeli zbrane podatke, potem je težko kar tako preko konca tedna tržiti neko banko in težko je potem najti kupca, ki bo to primerno tudi prevzel. In potem drugi del omenjali ste informacije, ki so prišle na trg že večkrat sem povedala, SRB ni razkril nobenih informacij, še posebej nobenih in občutljivih ali zaupnih informacij. Vsi vemo, da je bila banka pod pritiskom, veliko različnih informacij je bilo razširjenih in eh, Reuters je poročal o banki Popular in oni bodo razkrili njihov vir. Mislim, da to ni moja naloga. Sedaj pa Morel. MRL je ključen instrument, ki ga imamo za to, da se razrešijo banke. MRL potrebujemo, potrebujemo ga v dovoljšnem znesku in tudi v dobri kakovosti. Seveda pa se zavedamo tega, da obstaja zakonodajna razprava, ki še vedno poteka o tem vprašanju. To pozorno spremljamo. Na spletni strani lahko najdete javne informacije o tem, da smo se odločili, da banke, ki imajo zavezujoče cilje, dobijo še štiri leta na voljo, zato da eh, se podvržejo tem pravilom. Nekatere banke tega ne potrebujejo, ker je njihovo delovanje že skladno z mrelom. Gre pa za vsakoletno razpravo, tako da bomo to gotovo ponovno pregledali. Gre torej za postopek, ki še vedno poteka. Bančna unija ima tri glavne stebre in tudi tretji stebr je pomemben za to, da zagotovimo, da bo bančna unija res dejansko unija in da se ne bomo zanašali na njo šele, ko bo vprašanje, kdo bo zaščitil hranilne vloge, do takrat pa je to nacionalna stvar. Predlog komisije gre v pravo smer, po mojem mnenju ampak mislim, da je to predaleč in o tem ne moramo razpravljati tukaj. Hvala, hvala, Sander Luenc. Najlepša hvala in lep pozdrav, gospe König, za to hvala, da ste danes z nami. Zanima me nekaj glede državne pomoči in glede Edisa, najprej glede državne pomoči. Sedaj je tisti čas v letu, ko si lahko eh, nekaj zaželite, napišete na svoj seznam želja za božička in zato me zanima, ali bi radi v pravilih za državno pomoč kaj spremenili ali pa se vam zdi, da vse deluje dobro. Si lahko zamislite boljšo situacijo? Ali mislite, da bi komisija morala ponovno pregledati pravila za državno pomoč v bančnem sektorju? Ali bi morda BRD in uh, ta pravila lahko bolje uskladili? Pa še nekaj glede Edisa. Že dve leti govorimo o Edisu, ki bi ga bolje eh, izvajali. In eh, kolegica Beres je tukaj že zastavila vprašanje. Podobno imam tudi samo vprašanje eh, glede nacionalnih schem za jamstva za hranilne vloge. In zanima me, kako je pri Edisu, če gre za majhne banke, kjer ne rabimo posredovanja uh, evropskih sredstev. Kako je s to razpravo, kakšno je vaše stališče glede nacionalnih schem za jamstva hranilnih vlog? Ali bi lahko kaj takšnega ohranili tudi do zadnje faze? Hvala. Ja, najprej, če povem, kaj je na mojem seznamu želja, res je, sezona je praznična. In v primeru nesolvenčnosti, ki smo ga videli poleti, smo ugotovili, da je vsekakor smiselno pregledati celoten ustroj. Torej, da moramo to preučiti. Po eni strani imamo sporočilo o eh, bančništvu, ki je bilo objavljeno 2013-2014, smo potem imeli BRRD, eh, In prav zato bi bilo smiselno, da uh, se opravi pregled tega, ali sta ti dve pobudi usklajeni. Če jo čisto jasno naj povem, da jaz ne mislim, da je preventivna kapitalizacija nekaj, kar ne potrebujemo. Tudi pomoč za likvidnost je včasih čisto smiselna. Samo uskladiti moramo vse to, tako da ne bomo imeli prednosti, če se odločimo za en scenarij ali drugi. Tako sedaj pa še Edis. Seveda morajo tudi v prihodnosti svojo vlogo odigrati nacionalne scheme za jamstva hranilnih vlog. SRB je odbor za reševanje za največje banke. Po drugi strani pa tesno sodelujemo tudi z nacionalnimi odbori za reševanje. Oni so namreč organi za reševanje za manjše banke, kjer imamo mi samo nadzorno funkcijo. In Edis bo vedno pomembna tema, ki bo osredotočena na varovanje srednje velikih in majhnih bank, ki jih ne nadziramo na evropskem nivoju. Torej, podobno kot v eh, sistemu za reševanje, obstajajo nacionalne pristojnosti in evropske pristojnosti in enako velja za EDIS. Ampak verjetno je sedaj še prezgodaj in zato o tem ne moremo razpravljati danes. Hvala lepa. Peter Ježek, izvolite. You, Najlepša hvala predsedujoči in lep pozdrav gospe König čestita vam ob podaljšanju mandata. Tudi sam mislim, da je današnji pogovor dobra priložnost za to, da ugotovimo, kako, evropski, kako dobro deluje evropski okvir za reševanje. In eh, osredotočil bi se na pojem javnih interesov, ki so nekako v srčiki te razprave. Vrnil bi se na, dve, na dva primera italijanskih bank, ko je javnost mora pre, morala prevzeti del tega finančnega bremena, da so se banke rešile. Uporabili so nacionalna pravila za nesolvenčnost na mesto evropskih pravil o bail-inu. Prav zato imam nekaj vprašanj. Prvič. Pri uporabi nacionalnih pravil za nesolvenčnost, če se zgodi, da to povzroči škodo za davkoplačevalce, kot se je to zgodilo v teh dveh primerjih italijanskih bank, ali potem ni v javnem interesu, da se raje uporabi BRRD. In če je v javnem interesu, da se zagotovi javno finančno stabilnost, potem me zanima, zakaj se italijanska vlada že dolgo opredeljuje glede tega, da sta bili ti dve italijanski banki sistemski, kljub temu, da Srb misli drugače. Italijanska vlada je povedala, da potrebujejo eh, ta nesolventnosti postopek zato, da ne bi eh, povzročili resnih pretresov v njihovem gospodarstvu. Ali se vam ne zdi, da je javni interes nekaj, kar bi lahko vključili v ta pravila? in v enotni pravilnik. Namreč morda bi se lahko vse to obravnavalo na drugačen diskrecijski način. Hvala. Najlepša hvala. Za začetek bi omenila nekaj glede okvira BRD. V primeru banke, ki ima težave, je potrebno najprej preveriti, ali obstaja zasebna rešitev. V tem primeru so to poskusili, pa ni bilo nobene druge rešitve. Potem je potrebno preveriti, ali obstaja javni interes za to, da se banke reši znotraj okvira BRRD. V nasprotnem primeru razumemo, da gre za nesolventnost v javnem okviru. In ko razmišljamo o javnem interesu, se obravnava dva kriterija od petih še posebej podrobno. Prvič, ali obstaja tveganje za javno finančno stabilnost in drugič, ali ta banka zagotavlja kritične funkcije. Obstaja še več kriterijev, ki jih preverimo, ampak ta dva sta ključna. In mi smo ugotovili za ti dve banki, da glede na njuno pomembno vlogo, nobeno od teh dveh nima kritične funkcije, ki je ne bi mogli nadomestiti z drugo banko. In istočasno ti dve banki nista tako povezali z industrijo, da bi to vplivalo na finančno stabilnost. Kaj to torej pomeni? To pomeni, da bi v tem primeru banki predali nacionalnim organom. Veljajo torej nacionalna pravila za nesolventnost. italijanska pravila za nesolventnost omogočajo prodajo podjetja, ki bi lahko omogočilo dober rezultat. Italijanska vlada pa se je odločila v posvetu z Evropsko komisijo, da da bankama na voljo pomoč in sicer ne iz razlogov javnega interesa, torej zaradi finančne stabilnosti celotne Italije, ampak se je osredotočila na socialne aspekte in tudi druge aspekte, ki so relevantni za Italijo. Gre za odločitev, ki je bila sprejeta po našem sklepu in mi ne vplivamo na njo. Je pa povezana z prejšnjim vprašanjem kolega Lunesa, kaj česa si želimo in eh, mislim, da si mi želimo predvsem to, da bi lahko o teh primerih skupaj razpravljali eh, z komisijo in razmislili o tem, ali lahko v prihodnosti storimo kaj drugače. Hvala. Najlepša hvala, gospod Vegas. Najlepša hvala. Nekaj vprašanj imam za gospod Kunih. Predvsem eh, so ta vprašanja povezana z preteklimi primeri, predvsem s primerom Banko Popular v Španiji. Prejeli smo veliko pritožb, tudi um, ustavne pritožbe oziroma pravosodne pritožbe so bile in zanima me, kako in koliko možnosti je, da bo postopek ne bo dokončan glede na pritožbe, ki so bile vležene. Pa še drugo vprašanje, Eh, ko gre za pomankanje informacij glede ob, oziroma razširjanje informacij oziroma ta članek, ki ga je objavil Reuters. Ko, kako je to vplivalo na krizo likvidnosti? Zanima me, ali moramo sprejeti čisto konkretne ukrepe zaradi takšnih eh, problemov. Pa še nekaj glede Banko Popular podjetje Lloyd je pripravilo ex ante in ex post oceno. In tam so potem odkrili kar nekaj šibkih točk v teh uh, poročilih. Torej, zastavimo si lahko vprašanje, ali ni bilo tam nekih konfliktov interesa, da bi torej okrepili podlago prvega poročila. Zanima me tudi nekaj glede transparentnosti. Kdaj bomo mi dobili dostop do teh dveh poročil, kdaj si jo lahko ogledamo. In zanima me, ali govorimo o enakih kriterijih glede transparentnosti. Zanima me, ali obstaja nevarnost, da bomo mi dobili predloženo poročilo, ki ne bo čisto stoodstotno, torej ne bo vključevalo naprimer zaupnih informacij zastavlja se temeljno vprašanje, ki je povezano z eksternalizacijo teh vprašanj. Ali eksternalizacija ne šibi celotnega sistema? Ali se vam ne zdi, da bi morali imeti več sredstev, ki bi jih namenili temu sistemu, da bi lahko zagotovili neodvisnost zunanjih podjetij, ki eh, tukaj eh, delujejo v tem okviru in imajo tesne povezave z finančnim sistemom. Pa še zadnje vprašanje, ki je povezano z koncentracijo sistema samega. koncentracija v sistemu se povečuje in zdi se mi, da je to nasprotujoče z dejanskimi cilji bančne unije. Hvala lepa, zastavili ste mi kar nekaj vprašanj in poskušala jih bom odgovoriti enega za drugim. Zaradi pritožb se postopek reševanja ne bo zaključil, torej ni ga mogoče predčasno zaključiti. Zakonodaja predvideva sicer upam, da se to ne bo zgodilo in prepričana sem, da se ne bo, da v primeru, da bi reševanje kršilo načelo, da je torej nekdo, ki je imel imetnik obveznic, imel večjo škodo kot v primeru eh, nesolvenčnosti, bi bilo potrebno izdati odškodnino. Postopka za reševanje pa ni mogoče preklicati. Potem poročilo iz Reutersa in kakšne ukrepe lahko tukaj pripravimo. Mislim, da vedno znova obveščamo o tem vse v organizaciji in sama se zavedam tega, kako pomembno je, da zagotovimo zaupnost podatkov v organizaciji. To je vse, kar lahko storimo. Ampak še enkrat eh, gre za domnevno poročilo, ki naj bi prišlo od nas, pa definitivno ni prišlo od nas. Ali je bil to sporožilec? Mislim, da ne. Banka je že dalj časa izgubljala denar, poleg tega so bili tukaj tudi drugi problemi, naprimer podaljšanje prodajnega postopka in eh, tako naprej. Torej, Preveč preprosto bi bilo reči, da je Roy trsto zakuhal, ampak vseeno. Potem poročilo Lloyd, ex ante in ex post. Zabeležila sem si vaše vprašanje glede tega, kdo naj opravlja to ocenjevanje. Zakonodaja jasno pravi, da mora to opraviti neodvisna tretja stran. Prav zato je enotni odbor za reševanje že leta 2015 opravil javni razpis. na katerem smo izbrali šest podjetij, ki so nam sedaj na voljo. Torej, vedno, ko, priprav, ko, ko pripravljamo postopek krševanja, se obrnemo na ta podjetja. Prvo preverimo, ali obstaja kakšen konflikt interesov in potem izberemo podjetje, ki nam da najboljšo ponudbo. Ta podjetja potem upravijo dve ločeni poročili. Eno je ocena, ki nas obvesti o tem, kakšen je okvir in katera orodja bi zagotovila najboljše rezultate. Potem pa ex post ocena. S to oceno lahko dokažemo, da upniki ne bi bili v boljšem položaju, če bi izvedli postopek nesolventnosti. Ali bi bilo bolje, da to izvedemo interno? V tem primeru bi morali imeti veliko količino zaposlenih. Mislim, da si tega vprašanja nismo zastavili, zato ker eh, zakonodaja pravi, da potrebujemo neodvisno zunanje podjetja. In potem transparentnost po resoluciji smo objavili tudi redakti, eh, torej, eh, omejeno različico resolucije. In odločili smo se, eh, da se to različico tudi objavi. Želijo biti zelo pazljivi in zato so nas prosili, da se tudi objavi skrajšana različica poročila. To bo trajalo nekaj tednov ampak veseli me, da lahko to objavimo pred Božičem. Tretja različica pa še ni bila objavljena. Poleg tega pa mi na njih nismo pritistvili, da bi to storili hitro, želimo si namreč dobro pripravljeno oceno in ne želimo, da bi kasneje rekli, da smo preveč pritiskali na nje. Ko bomo imeli tretjo različico, bomo tudi tam verjetno storili enako koncentracija sistema, ja, združitve bodo privedle do tega, da bo koncentracija večja, ampak eh, too big to fail ne vključuje samo velikosti, ampak tudi druge kriterije. Hvala. Sven Gigolt, izvolite. Najlepša hvala. Kar se tiče primera Banko Popular, bi povedal naslednje. Danes smo že na široko razpravljali o problemih, in tudi mi smo podajali naše pomisleke glede tega primera. Vsak, ki je v tem postopku izgubil denar, se lahko zagovarja, to je njihova pravica. Vidimo pa tudi veliko lobiranja v tem parlamentu, pa tudi drugot. In to se mi zdi precej problematično, kako lahko nekateri dobro organizirani akteri to vprašanje umestijo na dnevni red. Morda bi nam lahko povedali več o tem, katere pritiske doživljate vi v tem trenutku, torej kdo pritiska na vas. In drugič, kar se tiče nadaljnih postopkov, nasplošno gledano imam občutek, da v državah članicah in tudi v splošni javnosti, celo v našem parlamentu, obstaja. Um, vedno manj želje po strogih pravilih za banke. To smo kritizirali, dopisovali smo si oziroma smo vam poslali več dopisov z vprašanji in imamo veliko pomislekov glede tega, da so vaši načrti za reševanje, glede katerih ste se dogovorili z zadevnimi inštitucijami, da so primerni in da so v skladu z zakonodijo. Zakaj? Zato, ker nimajo zavezujočih ciljev mrl. Poleg tega,